Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ponovno začenjamo z zasedanjem. Zapisniki včerajšnjih zasedanj so vam na voljo. Ali ima kdo kakšen ugovor? Ne. Potem je zapisnik sprejet. Naslednja točka na dnevnem redu je razprava.